Zaprosil je za besedo za obrazložitev glasov gospod Antonioc. Relacijo... V zvezi s poročilom Van Nisteroj. Izvolite, gospod Antonioci, hvala predsedujoči. Jaz ne slišim veliko, ker je zelo hrupno, vsekakor.